novega predsednika Evropske centralne banke Marija Dragija. V imenu vseh nas tukaj v Evropskem parlamentu vam želimo veliko uspeha. Imate zelo težko nalogo in vso srečo. Zdaj pa besedo dobi gospod Tremosa Ibasils. Štiri minute izvolite. Efkaristos, moltas gracias, senjora predsednica caro presidente draghi le auguro il benvenuto in questo. Poštovani predsednik Dragi, želim vam dobrodošlico, izrekam vam dobrodošlico v tem parlamentu. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci in asistentom za zelo dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. Dragi kolegi, danes razpravljamo o poročilu, ki smo ga v odboru za gospodarske zadeve sprejeli z veliko večino in sicer eh, pretekli mesec. Rad bi pozdravil poseg Evropske centralne banke na trg v času krize. Posegi Evropske centralne banke so rešili evro. Brez teh posegov bi bila situacija, v kateri se trenutno nahajamo, še veliko slabša. Obsojamo oklevanje Evropske komisije in pa držav članic pri reševanju monetarne krize še prav posebej obsojamo tiste države, ki niso izvedle potrebnih reform. Zaradi tega je bila Evropska centralna banka prisiljena poseči na finančni trg, vendar pa Evropska centralna banka ne more rešiti vseh problemov. Vsaka država je odgovorna za lastno davčno situacijo. Evropska centralna banka je eh, vedno bolj izpostavljena eh, tveganim eh, obveznicam. Evropska centralna banka od maja 2010 ponuja posojila v skrajnem primeru in sicer evropskim bankom. Evropske banke so namreč odkupile velik del dolga zadolženih evropskih držav. Zaradi tega je prišlo do odloga izvajanja reform v nekaterih državah članicah. V poročilu smo se zauzeli za okrepljeno gospodarsko upravljanje. Menimo, da je fiskalna disciplina predpogoj za boljšo evropsko integracijo. Mislim, da bi morali nacionalne proračune nadzirati na evropski ravni. Poleg tega v poročilu menimo, da potrebujemo evropskega ministra za finance, ki bi poskrbel za usklajevanje davčne politike in pa za stabilnost evra. Dolžniška kriza je pokazala, da fiskalna politika v Evropski uniji ne more biti prepuščena zgolj državam članicam. Poročilo je poudarilo tudi potrebo po ustanovitvi Evropske zakladnice. Na ta način eh, Evropska centralna banka ne bi bila več prisiljena opravljati kvazi fiskalne uloge. Poleg tega pa v poročilu govorimo tudi o evropskem eh, sistemu stabilnosti. Kar pa zadeva preglednost, prosim eh, za objavo zapisnikov srečanj Evropskega sveta, kot je to storjeno po zasedanjih uh, Ameriške centralne banke, Angliške banke, Švedske banke in tako naprej. To je nujno potrebno za sprejemanje odločitev. Danes bomo prosili za objavo povzetkov eh, zasedan sveta in želimo si, da bi svet prisluhnil demokratičnemu glasu tega parlamenta. Najlepša hvala, gospod Tremosi Balsejs. Sedaj pa je na vrsti, kot je povedal še uh, eh, naš poročevalec, predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi. Veselimo se vašega prispevka. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospod Tremoza. Najlepša hvala, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes prvič z vami kot predsednik Evropske centralne banke. V veliko čast mi je, da vam predstavim letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2010. Najprej bi se rad zahvalil svojemu predhodniku Jean-Claude Trišeju. V času opravljena svojega mandata je imel zelo dober in pa konstruktiven dialog z Evropskim parlamentom in v tem duhu nameravam nadaljevati tudi sam. In sicer z istimi prizadevanji, kot jih je izkazal tudi Jean-Claude Riši. Današnja seja je priložnost, da širše razmislimo o politiki Evropske centralne banke. Zato bom govoril o temah, ki presegajo zgolj resolucijo Evropskega parlamenta. Naj začnem z nekaj besedami o glavnih eh, odločitvah na področju monetarne politike, ki so bile sprejeteli v letih 2010 in 2011. Spregovoril pa bom tudi o izzivih v teh dveh letih. Kot veste, monetarno politiko Evropske centralne banke zmeraj vodi cilj zagotavljanja stabilnosti cen in pa stabilnosti evroobmočja v kratkoročnem pogledu. Tukaj govorim tako o določanju uradnih obrestnih mer, kot tudi o izvajanju nestandardnih ukrepov. Jeseni so se okrepile napetosti na finančnih trgih in eh, učinek na pogoje financiranja in pa na zaupanje je bil uničujoč. Zaradi tega eh, je prišlo do zmanjšanja gospodarske dejavnosti, kar je vplivalo tako na cene, kakor tudi na stroške in na plače. Zato eh, se je Evropska centralna banka odločila, da bo eh, znižala obrestne mere za 25 osnovnih točk novembra 2011. Nedolujoči trgi vladnih obveznic v številnih državah članicah evroobmočja ogrožajo izvajanje enotne monetarne politike, kajti ta nedolujoča politika deluje oziroma učinkuje eh, neposredno tudi na realno gospodarstvo, kar seveda vpliva tudi na eh, zagotavljanje Eh, posojil za podjetja in pa gospodinstva. Zaradi tega je morala Evropska centralna banka sprijeti nestandardne ukrepe, vendar pa so takšni ukrepi eh, seveda omejeni. Vlade morajo poskrbeti za to, da bodo zagotovile ponovno zaupanje finančnih trgov. Pojavile so se tudi napetosti eh, zaradi eh, zadolževanja eh, posameznih držav članic in Evropska centralna banka je v letih 2010 in 2011 sprejela številne ukrepe, da bi zagotovila evropskim bankam, da bi imele dovolj sredstev za financiranje dolga držav članic. Zaradi tega so bile določene fiksne obrestne mere za zagotavljanje likvidnosti. Rok za te ukrepe za zagotavljanje likvidnosti je najprej eh, znašel 6 mesecev, kasneje pa smo ga podaljšali na 12 do 13 mesecev. Sprejet je bil eh, tudi nov eh, program za nakup obveznic in sicer v obsegu 40 milijard evrov. Zagotovljena je bila tudi likvidnost v ameriških dolarjih in sicer za obdobje treh mesecev. Včeraj eh, so bili sprejeti skupni ukrepi strani Ameriške centralne banke, Japonske banke, Angliške banke, Kanadske banke in pa Švicarske nacionalne banke. Odločili smo se, da bomo znižali eh, ceno oziroma stopnjo posojil v ameriških eh, dolarjih na vseh področjih, tudi na, v evroobmočju. Poleg tega smo se odločili tudi za sprejem ukrepov eh, v okviru likvidnostnega slapa. Upravni odbor Evropske centralne banke se bo sestal v četrtek prihodnji teden in ne morem sicer napovedovati rezultatov te seje. Ne morem povedati pravzaprav nič več, kot eh, sem že povedal v svojih nedavnih izjavah. Zavedamo se težav, v katerih se nahajajo banke eh, zaradi zadolženosti držav članic in eh, zavedamo se tudi, da so posojila omejena zavedamo se težav, eh, ki se pojavljajo v proračunih eh, in zavedamo se tudi cikličnih tveganj, ki so povezana z nazadovanjem evropskega gospodarstva. Sedaj pa si oglejmo delovanje Evropske gospodarske in monetarne unije. Če si ogledamo leti 2010 in 2011, lahko vidimo, da je bilo sprejetih veliko ukrepov za okrepitev gospodarskega upravljanja, vendar pa priznavam, da to najbrž ne bo dovolj v času finančne in gospodarske krize. Evropski parlament je močno prispeval k temu napredku in Evropska centralna banka se mu za to zahvaljuje. Svežen šestih zakonodajnih predlogov, Evropski semester in Euro plus pakt, vse eh, te pobude so poskrbele za tesnejšo koordinacijo in pa za boljši nadzor nad gospodarskimi politikami v Evropski uniji, še prav posebej pa v evroobmočju. Vendar pa se nahajamo v težavnem trenutku. Rezultati eh, teh eh, pobud še niso pokazali pozitivnega učinka na razvoj v evroobmočju. Poleg tega se tudi ni okrepila verodostojnost eh, vladnih eh, fiskalnih politik. Zastavljenih je bilo precej temeljnih vprašanj in eh, ključno vprašanje ni le verodostojnost vladnih politik in pa izvajanje obljubljenih reform, ampak celotna zasnova skupne davčne politike zavedam se, da bo nov eh, sistem nadzora postopoma okrepil zaupanje. Prepričan sem tudi, da so države nasplošno na pravi poti, vendar pa potrebujemo verodostojen signal, ki bo zagotovil zaupanje v kratkoročnem pogledu. Kar potrebuje gospodarska in monetarna unija je nova fiskalna zasnova. Gre za reformo fiskalnih pravil skupaj z vzajemnimi fiskalnimi zavezami v evroobmočju. Tako kot imamo sistem za monetarno politiko, imamo neodvisno centralno banko, ki ima en sam cilj in sicer zagotavljanje stabilnosti cen. Ravno tako potrebujemo davčni sistem, ki bi združil finančna pravila in pa zaveze držav članic in ki bi bil popolnoma verodostojen. Tako z vidika posameznih držav članic, kako tudi z vidika celotnega evroobmočja. Vprašati se moramo, kakšen finančni sistem pa potrebujemo, da bi lahko stabilizirali trge in da bi zagotovili verodostojno dolgoročno vizijo, ki bi izboljšala situacijo tudi v kratkoročnem pogledu. Ključnega pomena je, da poskrbimo za ponovno zaupanje v evroobmočje. Če bomo imeli dobro dolgoročno vizijo, bomo lažje ohranili zaupanje v kratkoročnem pogledu. Na vse zadnje, vlagateli sprejemajo odločitve v dolgoročnem pogledu, še prav posebej, kar zadeva vladne obveznice. Nov finančni okvir bi bil pomemben signal evroobmočja v smislu poglobitve gospodarske integracije predstavljal bi tudi jasno zasnovo prihodnosti evroobmočja. Šlo bi torej za nekakšen okvir za pričakovanja evroobmočju. Kar zadeva zakonodajni proces, pa bi morali upoštevati številne možnosti. Ne moremo izključiti sprememb pogodb, obstajajo pa tudi hitrejši postopki za rešitev situacije ne glede na to, kakšen bo pristop, podjetja, trgi in pa državljani Evrope pričakujejo, da bodo politični akteri odločitve sprejeli odločno in da bodo rešili krizo. Čas je, da prilagodimo evroobmočje, da poskrbimo za ustrezne institucije, pravila in pa postopke za monetarno unijo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Veliko pomembnih uh, informacij ste nam podali, sedaj pa prehajamo k naši razpravi in besedo predajam gospodu Mičlu v imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti. Hvala lepa gospod provrčevalec. Dobrodošli, gospod Dragi, prvič v Evropskem parlamentu. Pozdravljam to, kar ste povedali o spremembah pogodb in pa o potrebi po hitrejšem odzivu. Poleg tega podziv, eh, podpiram eh, tudi odločitve Evropske centralne banke z namenom ohranjanja likvidnosti v evroobmočju. Brez teh ukrepov ne bi preživeli do tega trenutka. Vendar pa se nahajamo na razpotju v evropski zgodovini. Gre za vprašanje euroobveznic eh, in pa za skrajna posojila, za posojilo dajalca, pa naj bo to Evropska centralna banka ali pa kakšna druga institucija. Vendar pa ne moremo več čakati. Čas je, da sprejmemo odločitve. In če so potrebne spremembe pogodbe, potem se moramo tega lotiti temeljito in predpostavljati, da bodo države članice te pogodbe, eh, te spremembe odobrile. Vendar pa bo to zahtevalo predvsej časa, v nekaterih državah bo potreben morda celo referendum in eh, časa sedaj nimamo. Rečeno je bilo, da obstajajo tudi pomembna zakonska določila, vendar pa moramo biti sedaj previdni. Titanika ne moramo usmerjati desno ali levo, kajti zadenemo lahko ledenik. Evropski projekt in še prav posebej evro ne smeta končati enako, kot je končal eh, Titanik. Naši voditelji se morajo odzvati sedaj to rešitev tega vprašanja ni naloga politikov, ampak naloga državnikov. Mislim, da bo potreba ponovno prebrati govor polskega zunanjega ministra v Nemčiji. Mislim, da je to, kar je povedal, ključnega pomena in da moramo to razumeti vsi, če želimo zagotoviti prihodnost evroobmočja. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti gospod Kutas. Dve minuti in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani predsednik, dragi, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Spoštovani kolegi, najprej bi se rad zahvalil gospodu Tremozi za zelo dobro sodelovanje ki smo ga imeli pri pripravi tega poročila. Nahajamo se v obdobju velike nestabilnosti in zaradi tega je vloga Evropske centralne banke še toliko bolj pomembna. Evropska centralna banka mora umiriti neravnovesja na trgu, vendar pa njene dejavnosti zaenkrat še ne zadostujejo. Še naprej mora nadaljevati z svojimi posegi. Evropska centralna banka mora biti posojilodajalec eh, za eh, države evroobmočja, tako da ne bo prišlo še do večjih špekulacij in da se ne bo kriza še poglobila. Če bo Evropska centralna banka sprejela to vlogo, potem eh, bo to okrepilo zaupanje v, zaupanje v evroobmočje. Poleg tega pa je potrebno to vlogo dopolniti z ukrepi, ki bi jih sam označil za radikalne govorim o harmonizaciji davčne politike držav članic, govorim o okrepitvi Evropskega pakta stabilnosti. Zaradi tega pozdravljam predlog komisije za dne 23. novembra. Mislim, da je ta predlog zelo pomemben za stabilnost finančnih trgov in mislim, da bi vsi imeli prednosti zaradi eh, tega predloga. Zagotovil bi nam reč večjo likvidnost na trgih. Poleg tega pa bi se ukrepilo tudi zaupanje v evroobmočje. Evropska valuta ne more delovati brez skupne davčne politike. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Gular. Dve minuti. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur Draghi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospod Dragi. Veseli smo, da vas vidimo danes tukaj. Najprej o pomenu centralne banke. Zelo sem vesela, da so gospod pa Amerika, gospod Monti in Sarkozy, zelo odkrito spregovorili o tem. Seveda pa imate s tem tudi veliko večjo odgovornost, večja je tudi odgovornost sveta guvernerjev. In vse špekulacije, ki se sedaj eh, dogajajo, govorijo o tem, kaj bi lahko storila Evropska centralna banka. Mene pa. Zanima tudi vaša notranja organiziranost in eh, neodvisnost, tudi to lahko škodljivo vpliva v določenih ozirih na eh, položaj evra. Obstajajo zelo živahne razprave o tem, kakšni izzivi so pred nami, kako se bo odločil svet guvernerjev, ampak kakršnakoli bo že sprejeta odločitev, bo moral prevladati skupinski duh odločanje v skupnem interesu in strinjam se z vsemi, ki povdarjajo potrebo po večji preglednosti. To ne pomeni, da morate objaviti vse zapisnike, temveč je treba poročati tudi v nacionalnih eh, organih in parlamentih, da bodo vsi bolj obveščeni o tem, kaj se dogaja in uh, zdi se mi, da preveliko krat pride do prevlade moških tehnokratov, ki ne želijo veliko povedati o tem, kar se dogaja. Sama moramo ustrajati na tem, da imamo eno pogodbo, eno valuto in isto skrb glede proračunske discipline in spoštovanja pravil in prepričana sem, da smo glede teh pravil vsi enakega mnenja in da tudi vi zahtevate isto spoštovanje pravil znotraj vaše hiše Evropske centralne banke. Želim vam veliko uspeha. Najlepša hvala, gospa Svimbrn, imate eno minuto. Rada bi čestitala gospodu Dragiju za novo vlogo v teh kriznih časih in res je težko eh, pravilno usmerjati našo ladjo med vsemi pomembneži, vključno z gospod eh, Merkel in eh, z gospodom Sarkozijem. Vendar je treba hitro odreagirati in zagotoviti doseganje ciljev še zlasti v teh kriznih časih. Evropske države si želijo, da bi Evropska centralna banka ukrepala, vendar je to zadnji izhod v sili. In ne gre za to, da se odločamo samo o političnih rešitvah, težavah, ki izhajajo iz bojev med nacionalnimi politiki. Treba se odločati o tem, kaj je treba pospraviti doma. Države članice morajo najprej pogledati, kaj se dogaja, pa ni doma, preden zahtevajo preveč od drugih. Pred dvema plenarnima zasedanjima smo že sprejeli šest točka in treba je sedaj to izvesti v praksi, uvesti ustrezne ukrepe vsako svoji državi, znižati nacionalne javne primankljaje in tu je ključ kredibilnosti. Hvala lepa. Gospod Čunti si ima na voljo eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, spoštovani gospod Dragi. Cilji ECB v delovanju za stabilnost trga in v realnih ekonomskih pogojih je včasih videti kar nekoliko preveč katastrofičen, vendar naj vas spomnim na razprave, ki smo jih že imeli in da še vedno govorimo o tem, da je treba spremeniti tudi vlogo in gledanje na ECB. Če pogledamo na poročilo leta, za leto 2010, že takrat je Evropska centralna banka govorila o inflaciji, o tem, da um, je treba na zadeve pogledati drugače, pa vendarle se sprašujem, kdo bo enkrat ukrenil kaj proti špekulantom, ki so nas pripeljali do te situacije, kaj storiti z povečano recesijo, kaj storiti s tem, da smo v marsičem še celo na slabšem kot Združene države Amerike, kaj storiti, da bodo bančniki ustrezno ukrepali, in da bančiki ne bodo nenadoma igrali vloge predsednikov vlad v svojih državah. Zato je treba veliko spremeniti in zato me zanima, kako se boste še naprej obnašali in kakšna je vaša prihodna politika sodelovanja s tem parlamentom. Najlepša hvala, gospod Blum. Well, you, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. In eh, pozdravljeni gospod predsednik Evropske centralne banke. Tole sem si celo zares prebral, mogoče bolj kot večina kolegov. In eh, potem eh, govorimo tukaj o enotnem evropskem mehanizmu, enotnem evropskem denarnem skladu, o celem kupu enotnih zadev in mislim, da bomo sicer eh, morali opraviti z britansko konzervativno stranko, če se bomo nekaterih zadev lotili, tako kot tu piše. V vojnih razmerah imamo v Angliji zelo zanimive, zabavne pesmice, ki pa so žal za vašo tolbačko neprevedljive. Um, the... Hvala lepa. Gremo naprej. Naslednji je gospod Melcer, ki ima na voljo eno minuto. Hvala lepa. Evropska centralna banka se mora ukvarjati stabilnostjo valute Evropske unije in brzdati inflacijo. Če se bomo podali na trg obveznic, kot se je začelo že leta 2010 in izdajali milijone obveznic zaradi prezadolženih držav, bomo morda šli nekoliko predaleč. Seveda je vloga ECB zelo pomembna, če naj dosežemo stabilnost, vendar obstaja zelo obsežno sivo območje med fiskalnimi in drugimi politikami. Upam, da bodo sprejete odločitve v pomoč, da se čim prej izkopljemo iz te krize. Trenutna kriza se nikakor ne sme nadaljevati, ampak moramo bolje opredeliti, kakšno vlogo naj pri tem odigra ECB. Obstaja namreč zelo nevarna prelomnica med inflacijo in deflacijo in moramo se pripraviti na to, da odločno ukrepamo, ne da bi se škodovali. Hvala lepa. S tem so zaključili govornik v imenu skupin in sedaj gremo na naslednje govornike. Gospa Gal Pelč ima na voljo dve minuti. Kaj se nam je na kurem?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 delo Evropske centralne banke v prihodnosti, kar zadeva odgovornost Evropske centralne banke. Se je potrebno seveda zavedati, da je Evropska centralna banka v prvi vrsti odnosna, od, uh, odgovorna za stabilnost evroobmočja in da mora sprejeti ukrepe, ko prihaja do prekomernega zadolževanja. Spodbujati mora likvidnost trga in sicer z odkupom tveganih eh, državnih obveznic. Tako bodo države članice lahko zadihale in bodo lahko poskrbele za ustrezno gospodarsko politiko, ki bo uspodbujala tudi nova ulaganja. Pomemben je tudi ustrezen finančni nadzor in zelo dobra se mi zdi tudi pobuda, da bi bil vzpostavljen Evropski finančni sklad, tako da ne bi bili v takšni meri odvisni od eh, mednarodnega denarnega sklada. Gre torej za neke vrste Evropski denarni sklad, pri katerem bi Evropska centralna banka seveda igrala pomembno vlogo. Potrebno pa je izvesti tudi presojo vpliva v povezavi z euroobveznicami. Ta instrument je potrebno še preveriti. Moj kolega je že dejal, da je potrebno ustrezno obveščanje javnosti, da bi zagotovili verodostojnost tega predloga. Spremljiv se mi zdi predlog poročevalca, da je potrebno javno objaviti zapisnike sej upravnega odbora Evropske centralne banke. Gospod predsednik, želim vam veliko poguma pri upravljanju vaše naloge. Uh, Hvala lepa, gospa Galpež, gospod Blum. Je dvignil modro kartico, boste sprejeli to vprašanje? Izvolite, gospod Blum. Omenili ste pravzaprav nakup tveganih sredstev. In nekoliko sem zmeden, sem namreč ekonomist po poklicu. S čigavim denarjem pa bi vi kupovali ta tvegana sredstva? S čigavim denarjem, sprašujem. Kje ga boste dobili? Ali boste to pobrali starim upokojencem uh, v Jokširu, ki prejemajo 100 funtov na mesec? Kje boste dobili denar za to, da rešujete ta že propadli projekt?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 bi bila situacija še toliko slabša. Mislim, da to sploh ni pravilno vprašanje, s čigavim denarjem želim vzpostaviti ta sistem. Mislim, da potrebujemo trdno finančno osnovo. Euro območje se ne bo izkopalo iz krize brez takšne osnovne finančne osnove. Vendar pa o propadu eh, evra z vami ne želim razpravljati. Najlepša hvala, ampak res bi bilo čudno, če gospod Blum ne bi bil provokativen. No, naslednji je gospod Juan Gog, dve minuti imate na voljo, gospod. Dragi kolegice in kolegi, gospod predsednik, poročilo ECB pravzaprav podira določene tabuje in vabi komisijo naj uh, vzpostavi Evropski sklad. Uh, in prav tako tudi zastavlja jasne cilje za Evropsko unijo. Eh, govorimo tudi o obveznicah, eh, o posojanju na medbančnem trgu in s tem se lahko izognemo še hujši krizi. Ampak, če hočemo popraviti stanje v tej krizi javnega eh, dolga, se je treba lotiti konkretnih zadev na primarnem trgu za izboljšanje grožnje nelikvidnosti. Eh, italijanske obveznice se izdajo po vedno višjih stopnjah, eh, nemški ukrepi niso zadosti, zdravje banke je resno ogroženo in s tem bodo banke nudile manj kreditev in spet ne bomo pridobili veliko glede likvidnosti nasploh. Prav tako govorite o skupnem evropskem denarnem skladu, podobno kot ga imajo v Združenih državah Amerike, v Federal Reserve, torej v zvezdnih rezervah pa vendarle gre tukaj za primere ZDA in banke Anglije, vendar imajo te eh, države tradicionalno in zgodovinsko gledano drugačne načine financiranja in ne izhajajo iz povezave z bonitetnimi agencijami. Poglejmo še, kakšno je stanje v eh, Eh, Nemčiji, kakšne so eh, proizvodne zmogljivosti, ki se ne uporabljajo več. Eh, inflacija ni nastopila zaradi ponudbe in povpraševanja, gre za ekonomske tokove, ki se vrtijo v popolnoma drugačno smer kot včasih in časa ni na pretek. Spregovoriti moramo o zadevah tako, kot nismo še nikoli. Hvala lepa. Naslednji je gospod Srajček, ki ima na voljo minuto in pol. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, gospod predsednik, dame in gospodje. Današnja razprava in ne le današnja, pravzaprav vedno govori o istem, ali je treba spremeniti Lizbonsko pogodbo ali ne ali potrebujemo več ali manj neodvisnosti Evropske centralne banke, ali potrebujemo Evropski denarni sklad. Mislim pa, da si je treba zastaviti veliko bolj splošno vprašanje. Ali gre za dolžniško krizo ali za krizo evra? V tem kontekstu pa se je treba vprašati še nekaj drugega. Ali so dolgovi vzrok te krize ali njen rezultat? ali gre to za dolgove, ki so se nabrali v zadnjih nekaj letih, ali pa so se morda nabrali v zadnjih 20 letih. Sam sicer nisem čisto prepričan, da je za vse skupaj kriv evro. Da je evro kriv za vso to krizo, obstaja namreč veliko dolgotrajnejši strukturni problemi, ki izhajajo že iz samih držav članic. Ampak to pomeni, da si moramo zastaviti vprašanje in na nj tudi odgovoriti. In sicer, ali so ljudje pripravljeni spremeniti svoje pričakovanje, načine obnašanja, ali se bodo še naprej vedli enako in pričakovali vedno isto od svojih socialnih držav. Obremenjenost naših proračunov je vedno više in to je treba upoštevati. Hvala lepa. Naslednji gospod Murphy, ki ima na voljo eno minuto. Hvala lepa. Tu imam prepis poročila italijanski vladi 5. augusta s predlogi strogih ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Posod so ukrepi taki, da prizadevajo eh, delavstvo, revne sloje prebivalstva, zvišujejo davke in potem se omenja seveda tudi vaša Evropska centralna eh, banka. Na koncu pa je značilni stavek, upamo, da bo vlada Eh, sprejela vse potrebne ukrepe, po drugi strani pa govorimo, da ta vlada ne bi smela izdati obveznic. Povsod, na Irskem, na Portugalskem, v Grčiji, Italiji se poriva revne sloje prebivalstva v še večji obup in eh, izbrane vlade vedno bolj zamenjujejo bančniki. Sedaj pa prosim, da se nehate pretvarjati in eh, nehajte govoriti, da je ECB neodvisna. Ne more biti neodvisna, ker mora biti pod nadzorom nadzorom in eh, ne sme biti samo pod diktaturo bogatih. Zato se nehajmo sprenevedati, če hočemo izplavati iz te krize. Hvala lepa, gospod Morganti je na vrsti. Eno minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani kolegi, Evropska centralna banka je dobro opravila svojo vlogo v času krize. Ohranila je nizko inflacijo in eh, likvidnost na trgu. Ne strinjam se s tistimi, ki želijo spremeniti način delovanja Evropske centralne banke ki nameravajo zagotoviti nove pristojnosti. Evropska centralna banka ne more nikoli postati ameriška centralna banka, kajti nima iste naloge v našem sistemu. Pravilno pa je, da zastavimo cilje, ki jih je potrebno uresničiti, vendar pa je uresničevanje odvisno od eh, držav članic. Država članica, ki se nahaja v globokih težavah, mora plačevati visoke obresti eh, za pridobitev posojil in to je nesprejemljivo. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala. Naslednji je gospod Palone, ki ima na voljo dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednik Dragi, dovolite, da vam izrečem dobrodošlico v tej dvorani. Ste predsednik Evropske centralne banke in izražam vam dobrodošlico v omenu italijanske delegacije Evropske ljudske stranke. Zauzemamo se za strožjo fiskalno disciplino, vendar pa v tem trenutku potrebujemo takojšen odziv. Razprava o euroobveznicah bo zahtevala precej časa, mi pa časa nimamo. Potrebujemo takojšne ukrepe za boj proti stagnaciji in za vzpodbujanje gospodarske rasti. Evropska centralna banka je odigrala pomembno ulogo v času krize odkupila je državne obveznice, ki so bile predmet eh, špekulacij na finančnih trgih. Evropska centralna banka se je odzvala hitro in učinkovito v nasprotju z drugimi evropskimi inštitucijami. Vendar pa se je gospodarska kriza spremenila v krizo eh, naše valute, namreč evra. Zaradi tega mislim, da mora Evropska centralna banka igrati pravo vlogo centralne banke. Financirati mora države članice na posreden način in sicer eh, preko mednarodnega monetarnega sklada. Tako bi Evropska centralna banka odigrala pravo vlogo in se ustrezno borila proti zadolževanju. Vendar pa se sprašujem, ali je temu res tako? mislim, da eh, sedaj vidimo, da moramo preiti od Evropske centralne banke do prave centralne banke, ki bo poskrbela za nadzor in pa za eh, tiskanje denarja. Poleg tega pa mora biti Evropska centralna banka tudi izhod v sili, torej posojilodajalec, kadar ga države članice potrebujejo. Takšno nalogo ima tudi Ameriška centralna banka. Tako bi lahko dejansko resničili Evropo solidarnosti in Evropo držav članic, kot eh, so si jo predstavljali očetje ustanoviteli Euro, Evropske unije. Gospod Siluna, dve minuti imate na voljo. Gospod predsednik, gospod predsednik centralne banke, kolegice in kolegi, nismo se samo zaradi razprav o Evropski centralni banki znašli v tej krizi, niti ne samo zaradi evra. Gre za širše področje tržnih učinkov, ki so nas pripeljali do sem in vendarle je treba vedeti, kdo je odgovoren, da smo prišli do roba eh, prepada. Treba je iskati najboljša sredstva za vračilo dolgov zadoženih držav, ne da bi še nadalje poslabšali stanje na trgu. Treba je ustrezno oblikovati pogoje za vračilo dolgov in prenehati eh, s privijanjem prebivalstva. Ni pa v interesu evroobmočja, da se eh, države privije v tako stanje, da ne bodo sposobne vračati dolgov in eh, ne moremo samo upati, da bo evroobmočje našlo svoje lastne politične Eh, rešitve in tudi oblikovanje različnih sankcij na podlagi dolgotrajnih razprav v parlamentu ne bo veliko prispevalo k rešitvi situacije. Tudi svet je zadeve že zgodaj zavozil in oblikoval določene tabu teme, vendar sedaj ne potrebujemo srebrne krogle, da si skrajšamo muke. Smo v nevarnosti, da doživimo zgodovinski propad zaradi sprejemanja neustreznih strategij v časih globalne krize. Tehnično so rešitve bile že odnegda na voljo za tiste, ki znajo prisluhniti in poslušati. Obstajajo instrumenti, ki vključujejo skupno odgovornost vseh držav v območju evra in se lotevajo tudi prihodnih tveganih scenarijev. Zato se lotimo vsega skupaj, združenimi močmi, vendar moramo ukrepati takoj, preden bo prepozno. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji bi sicer moral biti gospod Čarnecki, vendar ga ne vidim tukaj in zato dajem naprej besedo gospodu Paški. Eno minuto imate na voljo. spoštovani, v letu 2010 je Evropska centralna banka kljub eh, nestrinjanju velikega števila evropskih držav uvedla eh, obveznice, ki jih je dala na sekundarni trg, vendar ne pod ustreznimi pogoji same številke kažejo, kako so se eh, zadeve odvijale od tlej. Skupna vrednost eh, odkupljenih obveznic je bila nezadostna, da bi banka lahko stabilizirala celotni sistem. Če bodo to vrstni neustrezni ukrepi še nadalje sprejemani, potem bomo še nadalje doživljali padec skupne moči v evroobmočju. To pomeni, da mora biti ECB bolj občutljiva na tekoče dogodke in se ustrezno odzivati. Hvala, zdaj pa besedo predajam gospe Magines. Imate dve minuti na voljo, izvolite. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo tukaj. Eh, razprava se ne osredotoča toliko na 2010, ampak bolj na prihodnost pozdravljam vas, gospod Dragi, tukaj v Evropskem parlamentu. Ime vašega predhodnika Trišeja je uh, zelo znano na irskem in uh, verjamem, da boste tudi vi dosegli uh, ta status, če ga že niste. Ministri so rekli, da govorite manj kot vaš predhodnik, ampak vsekakor se vam zahvaljujem za vaše besede danes zjutraj od človeka na vašem položaju eh, smo pričakovali take besede, bile so zelo jasne in tudi zelo slovesne, ehm, kot se to zahteva od vseh nas ob taki priložnosti. Moramo izgraditi zaupanje, to je zelo težko. Eh, zelo težko bo to zaupanje ponovno obnoviti. Eh, gospod Blum vse čas sprašuje, tudi danes je postavil vprašanje, Ampak rekla bi mu, bodite previdni pri tem, kar si želite. To ni problem za Evropsko unijo ali za evroobmočje. Problem, problem, ki ga imamo, je globalne narave. In če si želite, da bi evro propadel, eh, potem bo eh, propadla tudi ta hiša in tudi vaša država eh, se bo soočila s hudimi težavami. Moramo se zavedati pomena naših besed. Eh, kaj ti resnično je treba uh, si prizadevati ponovno izraditi zaupanje in naše besede vplivajo na to. Ljudje so nas izvolili za to in računajo, da bomo mi v njihovem imenu ravnali prav. Eh, nisem še končala, prosim, počakajte. Moramo se oddaliti od eh, takih igric, kot so se dogajale v preteklosti. Eh, problem se je močno razširil in to za vse nas prizadevati si moramo, da bo evro uspel in da bo ECB eh, del eh, naše ponovne izgradne zaupanja in da bomo dobili tudi nove eh, ukrepe za prihodnost. Žal mi je, ker sem presegla čas za govor. Hvala. Gospod Blum vam je ponudil modro kartico in tudi gospod Mičel. Spremljate tudi njegovo, da. Torej, gospod Blum ima zdaj na voljo pol minute. Ne želim, da evro propade, ampak eh, tukaj v hiši prevladuje neko mnenje, da nas je zadev tsunami ali asteroid in da tega problema nismo povzročili sami. Eh, eh, vendar pa smo res mi sami krivi, države so krive za to, da evro propada, da je v težavah. Kdaj se bomo končno zbudili in spoznali, da smo sami krivi? Prosim, zbudite se. Uh, McGinnis. Gospa McGuinness. Uh, sprejela bom svoj lastni nasvet, uh, bodimo mirni, strinjam se z vami, sami smo povzročili ta problem, ampak če smo ga povzročili, imamo tudi možnost, da ga rešimo skupaj. Uh, upitje vam prav nič ne pomaga, slišijo sicer vas, ampak uh, rešitev pa to ni. Zdaj pa gospod Mičel. Sprašujem se, če se gospa Maginis strinja glede na izkušnje na Irskem, eh, da uh, ni sprejemljivo profesionalen eh, in besedi profesionalen in ekonomist uporabljati skupaj. Gospa Magini, spominjte za odgovor. Nekaj bi rada povedala, sama sem tudi ekonomistka eh, na kmetijskem področju. Eh, vprašanje gospoda Mičla bom vzela zelo resno in zato bi tudi prosila, da vsi, ki se želijo vključiti v razpravo, razmislijo o posledicah svojih komentarjev. V redu je, da tukaj uh, javno eh, razpravljamo. Tukaj pa je pomembno tudi, da uporabljamo besede, ki nekaj pomenijo in da potem sledijo tudi dejanja. Hvala. Vaše besede so tako provokativne, da se je odzval še gospod Rubih in bi vam tudi on rad zastavil vprašanje. To bo moralo biti zadnje vprašanje za vas, gospod Rubik. Ja, glaube... Rad bi se zahvalil. Mislim, da bi bilo za številne v tem parlamentu dobro, da bi kar sami razvili svojo valuto in potem trošili lasten denar. Ampak v praksi, nažalost, to enostavno ne deluje. Potrebno je upoštevati finančne trge in zaradi finančnih trgov je potrebno ohraniti likvidnost. Zato sprašujem gospod McGuinness, mislite, da bo to, kar se je zgodilo včeraj, ko je Evropska centralna banka na trg dala ogromno sredstev, pomagalo pri rešitvi krize? Mislim, da je to že poslalo signal, torej da smo pripravljeni braniti sistem. Dejstvo, da imamo koordinacijo, je tudi zelo pomembno. Trgom bi morali dati na voljo denar in to je rekel tudi gospod uh, Van Rompuy. Trgi se odzovejo že na klik uh, na miško in mislim, da lahko uh, to popravimo. Moramo pa biti osredotočeni in pa delovati skupaj. Hvala. Uh. Najlepša hvala, gospa Maginis. E, samo pomahal sem vam, nisem vam hotel vreči gladiva, ko ste rekli. Zdaj pa je na vrsti gospa Podimata, dve minuti. E, S tem poročilom gospoda Tremose Evropski parlament e, stotstotno priznava, da je ECB odigrala odločilno vlogo e, v celotni krizi. In to od vsega začetka, ko se je začelo z, z eh, temi gibanji na finančnih trgih. Kljub vsemu temu pa vemo, da se je kriza razvila, da je se je nadaljevala in je tudi presegla tiste meje, kot smo jih predvidevali, ima sistemski značaj. E, zato Eh, ne spada vse v pristojnosti ECB. Mi kot parlament eh, smo večkrat rekli, da je širjenje krize eh, posledica neukrepanja, ko bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, še posebej na politični ravni. In krivdo imajo predvsem države članice. Včeraj, ko ste omenjali Evropsko centralno banko in koordinacijo med eh, petimi svetovnimi centralnimi bankami, da se poveča eh, tok eh, likvidnosti. To gotovo ima pozitiven učinek. To je odločitev, ki bo prinesla pozitivne rezultate na kratki rok. Potrebujemo skupen odgovor in to takoj. Tak odziv nam bo omogočil tudi iti naprej in tako bomo lažje izvajali ukrepe zatiskanja pasu. To pa mora biti tudi v skladu z novim paktom za stabilnost, kot ste sami rekli. Drugi kolegi so to že povedali. Mi spoštujemo neodvisnost Evropske centralne banke, uh, poleg tega, da se zauzema za stabilnost cen, uh, se zauzema tudi za stabilnost naše skupne mm, valute in prosimo vas, da to vlogo uh, izpolnite, da to opravite brez odlašanja. In zato, je, zato ima Evropska centralna banka ukrepljeno vlogo vi in pa uh, svet, odbor, uh, se morate odločiti, kako boste delovali naprej. Mm, preden pokličem naslednjega govorca, naj povem, da bom v postopku, ker je poklical gospoda Mauro, gospod gospoda De Rosso in gospo Ferrera. Uh, eh, samo tako, da vas obvestim. Gospod Ludvikson pa je naslednji na seznamu govorcev. Dve minuti. Tak, er Hvala, gospod predsedujoči. Pomembno je omeniti, da je Evropska centralna banka med krizo vsekakor opravila pozitivno vlogo po zmanjšanju obrestne mere eh, se je ta zdaj vrnila na ustrezno raven. Eh, poleg tega je bila potrebna podpora obveznic najšipkejših držav članic. Moramo eh, si ogledati ostala orodja, ki so še na voljo in pa pogoje, ki trenutno vladajo, vendar kriza še ni minila. Imamo Eh, primere, ko eh, smo pod vprašaj postavili celotno sodelovanje. Eh, nepričakovan šok bi lahko vplival na suverenost držav članic oziroma na njihove državne dolgove. Ne moremo izključiti situacije Lehman Brothers. In s tem je povezano še veliko tem, s katerimi se bo treba ukvarjati, s katerimi se bodo morali ukvarjati politiki. Ne sme pa biti dvoma, da mora rešitev biti tudi v tem, da Evropska centralna banka prevzame bolj učinkovito, bolj aktivno vlogo. Mora biti možno, da se bodo eh, banke vključile kot posojilodajalci eh, v skrajnem primeru. In to lahko vpliva na stabilnost eh, tako na kratki kot na dolgi rok. Potrebujemo bolj proaktivne politike in to bi za bilance bank prineslo dodatna tveganja o tem je treba razmisliti in to primerjati z drugimi tveganji, ki se tudi lahko pojavijo pri celotnem projektu valute. Torej, veliko protagonistov je. Evropska centralna banka bi lahko naredila več, kot eh, dela v tem trenutku. Eh, takšen trden pristop bi lahko pomagal preseči trenutne motne in napetosti. In ukrepe je treba sprejeti. Zdaj hvala za besedo, hvala poročevalcu in hvala guvernerju ECB. Hvala tudi vam. Naslednji postopek eh, CatchDI. Gospod Mauro je prvi na vrsti. Izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik Evropske centralne banke, kot eh, so povedali številni kolegi pred menoj, si danes, danes paradoksalno nihče ne zahteva od Evropske centralne banke, da okrepi opravljanje svojih nalog. Vendar pa eh, se govori o tem, da naj bi Evropska centralna banka prevzela dodatne obveznosti. Vendar pa mislim, da bi morala banka predvsem opraviti svoje naloge, poleg tega pa vzpostaviti tesnejši dialog z Evropskim parlamentom. Pripravljeni smo na pozitiven odnos in mislim, da lahko politiki damo možnost, da najde izhod iz krize. To se mi zdi ključnega pomena. Odločitve je moč sprejeti, izhod iz krize je možen in če do tega ne bo prišlo, bo prišlo do navskrižja, ki lahko vodi v nepredvidljive posledice. Potrebno je imeti zaupanje v te inštitucije. E, ni nas malo, ki smo pripravljeni pomagati Evropi, da uspešno uresniči svoje projekte. Gospa Ferrero je naslednja na vrsti. Eno minuto imate, gospa do este Parlamento, Sr. Draghi? Gospoda Dragija pozdravljam v tem parlamentu. Eh, trenutno eh, se nahajamo v zelo zanimivih, pa tudi težkih časih. To nas zahteva odločne ukrepe, ki so nujni. Če si ogledamo dolgove bank in držav, eh, se je s tem nujno treba ukvarjati, vendar pa imamo problem držav v tem trenutku. Zagotoviti moramo, da špekulatorji in pa bonitetne agencije ne bodo uničile teh držav in evra. Tukaj moramo um, prevzeti uh, svojo vlogo in razmisliti o, uh, tudi o evrobeznicah in o evropski zakladnici, vendar to vse zahteva čas. Uh, govorimo o skrajni situaciji, o nujni situaciji in rešitev je v rokah ECB. Tehnično Evropska centralna banka ve, kaj je treba storiti vendar pa mm, danes pri svojem delovanju ne smete biti omejeni na eh, mandat, na svojo nalogo, kajti tukaj gre samo za varstvo evra, eh, ne pa za boj proti inflaciji in tako naprej, ampak za reševanje evra eh, in to potrebujo tudi državljani, je, da zagotovimo ljudem neko zaupanje in pogum. Hvala. Zadnji govorec v tem postopku KHDI pride na besedo gospodu Dragiju, pa je gospod De Rosa. Eno minuto imate, izvolite. Micro. Micro. Mikrofon, prosim. Yeah, we'll yeah. Zdaj mikrofon deluje. Ja, pozdravljam vas, gospod Dragi. Več integracije vsekakor potrebujemo. potrebujemo vendar naši državljani tega ne bodo sprejeli, če ne bo tudi več demokratične odgovornosti in več socialne solidarnosti. Ljudje tega ne bodo sprejeli in to je treba upoštevati. Eh, da se izognemo pacu v recesijo, eh, moramo rešiti evro. Evropska centralna banka mora eh, postati posojilodajalec v skrajni sili, drugače stvari ne bomo mogli rešiti. Irska je imela Eh, težave, eh, a se je nekako izvlekla iz njih. Nacionalizirali smo eh, dolg zasebnih bank, ki je predstavljal več kot 100 odstotkov BDP, vendar je šlo za dolgove nemškim, francoskim bankam. Ne moremo pa preživeti in živeti s tem dolgom, ne da bi Eh, eh, nasprotovali fiskalni eh, okrepitvi. Potrebujemo rast, potrebujemo evropske obveznice in potrebujemo tudi zavezo k solidarnosti. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili seznam govorcev tukaj iz dvorane in z veseljem besedo spet predajem gospodu Dragiju. Eh, želim vam vse dobro pri težkih nalogah, ki so pred vami. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem članom in članicam Evropskega parlamenta za njihove prispevke. Naj povsem na začetku povem, da se veselim eh, sodelovanja z vami, veselim se izmenjave informacij in mnen, eh, ko bomo skupaj razmišljali o trenutni situaciji. V tem trenutku eh, je ta zelo težavna. Številne vaše izjave eh, bi lahko združili pod en naslov, kako ponovno vzbuditi zanimanje, v, zanimanje in zaupanje v evroobmočje. Tukaj bomo imeli tri stebre. Pri prvem gre za nekako zasidranje na dolgi rok, gre za ponovno oblikovanje fiskalnih pravil celotnega sistema in tukaj potrebujemo eh, dogovor glede teh novih fiskalnih pravil. To je potrebno, da bomo ponovno vzpostavili zaupanje v vseh državah članicah evroobmočja. Ta eh, struktura še ni eh, končana, v naslednjih dneh bo prišlo še do pomembnih eh, odločitev, ko bomo razpravljali o tem, kakšen napredek smo že dosegli. To je zelo pomembno, kajti kot sem rekel, to zagotavlja zaupanje na dolgi rok ki je nujno potrebno še za druga dva stebra. Drugi steber je oblikovanje finančnih mehanizmov v evroobmočju. Imamo SFS, FSF eh, in imamo tudi zaupanje, da bo eh, ta mehanizem deloval, vendar kljub vsemu moramo narediti še eh, nadaljne korake. Tretji pa je gospodarska politika in odziv na trenutno situacijo. Tukaj smo videli že eh, veliko napredka in države eh, danes eh, sledijo ukrepom in jih uporabljajo. Torej, zaenkrat lahko napovemo boljšo prihodnost, ampak v končni fazi so vedno pomembni rezultati, pomeno je tisto, kar se dejansko naredi. Ne smemo se tukaj osredotočati samo na proračunske zadeve. Eh, potrebujemo tudi strukturne reforme, eh, krepitev konkurenčnosti in pa rast. To so torej trije stebri, na katerih lahko ponovno izgradimo zaupanje. Kakšna je tukaj vloga Evropske centralne banke? Eh, to ste me vprašali številni izmed vas. Nekateri ste rekli, da bi ECB morala narediti več, drugi, da bi morala narediti manj. Evropska centralna banka lahko dela v okviru pogodb. Torej, ne smemo od nje zahtevati, da bo delala stvari, ki niso zapisane v pogodbi. Posojilo dajalec v skrajni sili za uh, državne dolgove. Uh, eh, ECB eh, e je ustvarila določeno likvidnost in to pomeni, da ne gre toliko za količino likvidnosti. Uh, ampak zato, da ta likvidnost ne kroži eh, po bančnih kanalih in skozi finančni sistem in po kreditnih kanalih. Po našem mnenju je zdaj najpomenejša stvar, da ECB ustvari te kreditne kanale, eh, tako da bomo tako lahko financirali realno gospodarstvo, eh, majhna in srednje velika podjetja. Ta so v tem trenutku še posebej v težkih pogojih. Oni so tisti, ki potrebujejo bančne kredite. Velika podjetja in korporacije eh, nasplošno lahko dostopajo do eh, kapital, kapitalnih trgov in so manj odvisni od bank. Zato moramo zagotoviti, da bodo kreditni kanali začeli ponovno delovati in uh, tukaj smo opazili, kako se krediti uh, krčijo. To zaenkrat ne deluje dobro in tudi napovedi za naslednje mesece še niso najboljše. Nekaj ste uh, povedali tudi o uh, mehanizmu za varnost trgov. Uh, tukaj je razlog uh, v tem, da želimo, uh, uh, ustvariti neke uh, transmisijske kanale za nadzor uh, politik. Ne gre za to, da bi subvencionirali vlade, ampak da bi ustvarili te kanale. In to je bil razlog, uh, da smo s tem začeli in s tem uh, tudi peljemo stvar naprej. To je začasen ukrep, ki bo omejen. Uh, Naj povem, kaj mislim s tem omejen. Ne gre za nek večen ukrep, ki bo trajal v nedogled. Razumeti moramo, da lahko ECB deluje eh, samo v okviru pogodb. Napačno bi bilo, če bi ECB eh, e eh, ravnala oziroma ukrepala izven pogodb, kajti to ne bi bilo legalno, poleg tega bi v določenih delih Evrope to spodkopalo eh, verodostojnost Evropske centralne banke. Evropska centralna banka uh, ima danes eh, močno vlogo v evroobmočju. Potem glede uh, sporočila, uh, to sem uh, sprejel z uh, velikim navdušenjem, te vaše besede, situacija danes je ekstremna. Nima smisla danes govoriti z različnimi glasovi, uh, vsak po svoje in tudi oblikovati uh, monetarne politike individualno. Gre pa za uh, pomemben skupen odziv in to bom vsekakor prenesel tudi v svet ECB. Eh, takšne priložnosti, eh, ko se srečamo tukaj, zelo cenim in resnično se veselim eh, mojega naslednjega srečanja z Evropskim parlamentom že čez nekaj dni v odboru za gospodarske zadeve. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, uh, hvala, gospod uh, predsednik, gospod Dragi. Zdaj pa za zaključek naše razprave besedo dobi še gospod Tremosa, ki ima na voljo dve minuti. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dragi gospod predsednik, spoštovani kolegi, hvala za vaše prispevke k tej razpravi. Gospod Dragi, ECB je primerno ukrepala in je preprečila veliko katastrofo, rešila je veliko evropejcev eh, pred eh, propadi bank eh, in njihovih sredstev. Finančni trgi očitno ne zaupajo evromočju kot neki monetarni uniji vendar pa pritisk na finančne trge lahko pomaga in lahko prisili najbolj zadolžene države, da skrčijo svoje proračune in okrepijo konkurenčnost. Ta kriza je priložnost za več fiskalne unije, da se tako podpre monetarna unija. E, stare države članice morajo izgubiti nekaj svoje fiskalne suverenosti. Evropska kriza pa je tudi politična kriza. Evropski državljani so odkrili, da Evropska unija nima svojih instrumentov za ukrepanje v tako veliki krizi. Evropska unija nima svojih virov, da bi razvijala lastne politike. Evropska komisija je tukaj izgubila svojo moč eh, tudi zaradi pomankanja demokratske eh, legitimnosti. Gospod Dragi, eh, vso srečo pri vašem delu bolj kot kdajkoli eh, zaupamo Evropsko centralno banko. Najlepša hvala. Uh, that... Najlepša hvala. S tem zaključujemo to razpravo. Šlo je za poročilo ECB za leto 2010. Eh, o poročilu pa bomo glasovali.